Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Predlagam kot predsedujoči, da črtamo točko številka 7, ki se nanaša na preiskovalno delegacijo na jugu Italije v Rosarnu. Člani so se že sešli, program se že izvaja, sodelujejo pa vsi člani zato predlagam, da izrazimo zaupanje našim kolegom, da bodo sami poskrbeli za organizacijski vidik te misije v Rosarno. Poleg tega smo na agendo dodali še eno točko in sicer takoj po glasovanju bomo prisluhnili kratki predstavitvi strani predstavnika komisije Jonathana Fola. Dobrodošli med nami. Predstavil nam bo novo pobudo in sicer na področju sporazuma med EU in ZDA o načeljih, ki jih je treba spoštovati pri varstvu podatkov. Če nišče ne nasprotuje tem spremembam, potem je dnevni red sprejet. Druga točka na dnevnem redu so sporočila predsednika. Najprej predlagam, da podpremo imenovanje koordinatorjev in poročevalcev. Raul Romeva Irueda iz skupine Zelenih bo poročal za enakopravno obravnavo oseb ne glede na njihovo veroizpoved, invalidno starost ali spolno usmeritev. Potem Livija Jaroka iz skupine EPP bo pripravila samo inicijativno poročilo in sicer na temo položaj Romov v Evropi. Ana Gomez iz skupine socialistov in demokratov bo pripravila samo inicijativno poročilo in sicer na poroč, sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in svetu o tem, da je treba okrepiti kemično, biološko, radiološko in jedrsko varnost v Evropski uniji. Potem gospa Kinga Gal iz skupine SD oziroma se opravičujem, pravi predsednik iz skupine EPP, Kinga Gal iz skupine EPP, bo imenovana za poročevalko za pripravo mnenja o pristopu Evropske unije, Evropske konvencije o človekovih pravicah. Potem Antigoni Papadopulu iz skupine SD bo pripravil mnenje o pristopu skupnosti za preprečevanje naravnih katastrof in katastrof, ki jih povzroča človek. Nihče temu ne nasprotuje. Potem so predlagani kandidati potrjeni. Gremo naprej. Točka 3 na dnevnem redu. Točka 3 se nanaša na sporazum med Evropsko unijo in ZDA o obdelavi in prenosu podatkov o finančnih sporočilih iz Evropske unije v ZDA za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti. Tu bomo imeli glasovanje. Zato predlagam sledeče. Danes dopovdne je, kot veste, konferenca predsednikov sprejela odločitev, da ohrani to točko na dnevnem redu prihodnji teden, ko bo potekalo zasedanje, plenarno zasedanje v Strasburu. Naj vas opomnim še na to, da smo prejšnji teden skupaj z gospodom Fowlom in gospodom Butareljem razpravljali o sporazumu TFPT med EU in ZDA. Po današnji razpravi bomo tudi glasovali o mnenju, ki ga je pripravila gospa Enis Plešert. Toliko torej v zvezi s postopkom samim, zato vas prosim, da ste res pozorni na naslednje. Biti moramo dosledni pri glasovanju. Glasovali bomo skladno s postopkom glasja, kar pomeni, da lahko glasujete samo enkrat. Ko gre za ta sporazum med EU in ZDA o TFPT, je poročevalka pripravila osnutek priporočil, predlaga, da ne potrdimo takšnega sporazuma, da zavrnemo naše soglasje k takemu sporazumu. Vsi morate vedeti, da če boste glasovali za priporočila poročevalke, to pomeni, da sporazum zavrnemo. Če boste glasovali za poročilo, to pomeni, da glasujete proti sporazumu. In obratno, če boste sedaj glasovali proti priporočilu oziroma poročilu poročevalke, to pomeni, da ne upoštevate njenih priporočil in da se strinjate sklenitvijo sporazuma. Se pravi, če glasujete proti poročilu, glasujete za sporazum. Gospod Busotil, postopkovno vprašanje. Yes, Hvala, gospod predsednik. Dve točki bi rad izpostavil in sicer v zvezi s samim postopkom. To bi lahko vplivalo tudi na samo veljavnost glasovanja, ki bo potekalo. Dve stvari bi rad izpostavil in prosim vas, da se jasno odločite glede teh dveh zadev. Gre za relevantnost in veljavnost postopka, ki ga izvajamo. Najprej, kaj je s prevodi dokumentov? Prejeli smo samo jezikovno različico v enem jeziku. Kolikor vem, bi moralo biti to na voljo v vseh uradnih jezikih. Samo v tem primeru bi lahko glasovali o poročilu. Druga zadeva, glasovanje samo. Kakšen pomen bo imelo to glasovanje? V poročilu, ki ga imamo pred seboj, piše, da bi bilo dobro zavrniti sporazum o SWIFT-u, kar pomeni, da če boste glasovali za, kot ste povedali že sam, se strinjate s poročevalko, da bi morali zavrniti sporazum Tisti, ki se zauzemamo za sporazum, pa danes pri tem glasovanju pravzaprav nimamo možnosti izraziti svojega mnenja. Od nas samo zahtevate, da glasujemo za ali proti pravzaprav glasujemo o tem, ali bomo dali soglasje za sporazum ali ne. Ne glasujemo pa o sporazumu samem. Zato vas prosim, da nam date jasna navodila, kajti vse skupaj bi lahko vplivalo na veljavnost postopka. Upam, da sem bil dovolj jasen. O tem sem vam že pisal, vendar se mi zdi, da je dobro za zapisnik to navesti. Preden nadaljujemo z glasovanjem, vas prosim, da nam podate jasna navodila, da bomo vedeli, zakaj gre in ali postopamo na pravilen način. Novenega drugega postopkovnega vprašanja ni, kot vidim. Naj vam povem, gospod Busutil, da je postopek tak, kot je običajno v veljavi. Na znanje smo vzeli vaše pripombe glede samega volilnega postopka. Glede prevodov in dokdaj morajo biti dokumenti prevedeni, kako to vpliva na glasovanje. Strinjam se s tem, da bi morali pospešiti prevajanje teh dokumentov, zato da bi lahko vsak lahko v svojem jeziku prebral, zakaj gre. tako bi tudi vedeli, o čem pravzaprav glasujemo. Vašo pripombo bomo posredovali naprej sekretarjatu, ki bo poskrbel, da je delo opravljeno tako, kot mora biti. Imeli ste še eno postopkovno vprašanje. In sicer, kakšen je pravzaprav namen tega glasovanja? Kaj skušamo doseči? Ravno zaradi tega sem celo minuto razlagal, kaj se dogaja. Lizbonska pogodba vsebuje določene določbe in opredeljuje tudi, da moramo najprej glasovati v odboru. Najprej glasujemo o priporočilih, ki so zapisana v tem poročilu. V poročilu je poročevalka priporočila, da naš odbor ne da soglasja za sklenitev sporazuma. Ne da damo soglasje, temveč da soglasja za podpis sporazuma ne damo. To seveda je zavezujoče za ta sporazum, kar pomeni, da bi morali prekiniti veljavnost tega sporazuma. Sporazum je stopil v veljavo pred nekaj dnevi. Sklepno mnenje pa bo parlament podal šele prihodni teden na plenarnem zasedanju, kar pomeni, da imamo še cel teden časa. Mi bomo kot odbor odpravili svojo nalogo, glasovali bomo o priporočilih. Priporočila gredo v smeri, da se soglasja ne da, kar pomeni, da tisti, ki bodo glasovali za poročilo, bodo samo nekoliko pospešili svoje glasovanje. Tisti, ki bodo glasovali proti poročilu, pa bodo na nek način glasovali za sporazum, nekoliko prej, kot je to potrebno. Glede same vsebine, pa naj še enkrat povem, da smo se na dolgo in široko večkrat pogovarjali o tej temi na sestankih, ki so potekali v zadnjem obdobju. Vedno znova smo govorili o temu SWIFT-u in programu TFPT-u. Kolikor sam vidim, smo imeli več kot dovolj časa, da smo obdelali vse zadeve, sedaj pa je čas, da glasujemo o priporočilih poročevalke. Besedo bom dal sekretarjatu ki bo povedal nekaj v zvezi s pravodi. Uh, uh, Spoštovani gospod Busutil, plenarne službe so nam predlagali, kakšen način naj uporabimo pri tem glasovanju, tako da smo upoštevali priporočila, ki res niso bila v določenih delih prevedena v vse jezike. Skladno s pravili bi lahko ta del izključili iz glasovanja. Vendar sporazum obstaja v vseh jezikih, zato če ustrajate na tem postopkovnem dejstvu na prevodih, potem lahko glasujemo o samem sporazumu, ne o priporočilih. Da ali ne. Vendar bo v tem primeru poročevalka predlagala, da glasujemo proti. Tisti, ki bi podprli sporazum, pa bodo glasovali za, kar pomeni, da bomo na plenarnem zasedanju glasovali o sporazumu, ko bomo tudi predstavili, kakšno je bilo glasovanje. V tem primeru bomo glasovali tudi v tistih delih, ki še niso bili prevedeni lahko glasujete skladno s priporočili, če imate kakšno pripombo na to, pa lahko glasujemo o sporazumu samem. Maybe the, maybe the Bi se morda lahko koordinatori kar na licu mesta odločili, o čem bomo glasovali? O poročilu ali o sporazumu? Se bomo držali ustaljenega postopka? Dobro. Gospa Henis Plešart. Mislim, da bi se morali držati postopka tak, kot je, kot je pojasnila tudi naša pravna služba in kot je bilo pojasnjeno tudi v elektronskem pismu, ki je bilo razposlano. Jezikovne težave res obstajajo, ampak vsi poročevalci v senci so se na začetku tedna dogovorili, da bomo delali na podlagi angliške različice besedila, zato ker nam zmanjkuje časa. Mandat, ki nam je bil podeljen strani konference predsednikov, velja samo do 26. Tako da v dveh tednih nam ni uspelo prevesti celotnega besedila, lahko pa tolmači potem preberajo v svojih jezikih. Klod Moraes, prosim. Klod Moraes. Skupina SD podpira v celoti predlog poročevalke, ne strinjamo se samo s tem delom, da se na koncu vse prebere. Še kdo? Gospod Bastela? Gospod predsednik, zastavili ste vprašanje, ki sicer ni pravno neutrdno. Gospod Busutil je namreč imel prav. Slišali smo tudi pojasnilo strani generalnega sekretarja. Morda gre res za birokratske postopke, ampak pri tako pomembnih vprašanjih pomankanje časa ni zadosten razlog. Namreč v uradnih jezikih je treba imeti na voljo vsebino poročila, ki se nanaša na tako pomembno temo. Če imamo na voljo še čas, če imamo zagotovljene ustrezne pogoje za prevod, potem ne vem, zakaj ne bi počakali, glede na to, da je tema zelo zapletena. Mislim, da bi se morali izogniti temu, da bi kdorkoli kasneje trdil, da je glasoval v nasprotju s svojo vestjo in da niso bili upoštevani parlamentarni postopki. Hvala lepa, gospod Jazdemera. Muchas gracias, señor presidente. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, samo nekaj bi rad pojasnil. Na voljo imamo dokument. Ta dokument je zelo pomemben. Dokument je bil pripravljen nedolgo tega. Zaradi tega je bilo pravzaprav zelo težko organizirati razpravo o tem dokumentu govorimo o drugem dokončnem poročilu, ki ga je pripravil sodnik de Grujer. Zelo malo ljudi je seznanjenih s tem poročilom, večina ljudi spoh ne ve, da to poročilo obstaja. V tem poročilu sodnika je podanih kar nekaj sklepov, o katerih bi se morali po mojem pogovoriti in bi jih morali tudi upoštevati. Gre namreč za izjemno pomembno temo. Sodnik je navedel kar nekaj pomembnih stvari v tem poročilu, ki ga je pripravil. Zato se mi zdi, da bi gospod Lopes Aguilar moral podati izjavo v zvezi s tem. Kup. Gospod Krkhop, postopkovno vprašanje. Konferenca predsednikov se je danes dopovdne govorila, da bomo danes popovdne glasovali, zato predlagam, da kar glasujemo. Senjor Romeva. Gospod Romeva. Sophie Inveld. Sophie. izpostavlja se pravno vprašanje pravzaprav če bo kdo rekel da naj glasujemo o sporazumu ne pa o priporočilih poročevalke in če priporočil poročevalke res niso prevedli v vse jezike potem moramo biti soglasni tako da ne bo kakšnih postopkovnih zapletov kasneje predvsem, da ne bo prišlo do pravnih težav zaradi postopka. Vprašanje je, o čem bomo glasovali, o priporočilu ali o sporazumu. Mislim, da se moramo vsi izjasniti. Želite besedo še enkrat, Džanin, Alvaro, gospod Tavares, postopkovno vprašanje. Mislim, da je bilo poročilo že prevedeno, tako da se vsi zavedamo, o čem bomo glasovali. Vsi poznajo tudi vsebino sporazuma, tako da po mojem bi morali glasovati o poročilu. Gospod Alvaro, postopkovno? Ni ravno postopkovno vprašanje, ampak gre bolj za vprašanje, ki ga naslavlja na poročevalce v senci. Poročevalka je rekla, da je že prej vprašala poročevalce v senci, ali lahko delajo na podlagi angliške različice besedila. Očitno je, da so se vse politične skupine dogovorile, da bo angliščina tisti jezik, na podlagi katerega bodo delali. Če imajo druge skupine težavo s tem, potem bi morale prej povedati, ne pa da se sedaj izpostavlja to vprašanje. To bi lahko že zdavna izpostavili, kaj te kar nekaj časa že veste, poročevalci v senci policy. Ms. No, Sophie first. Sophie? Ja, res bi rada vprašala skupino EPP ali ne bi še enkrat razmislili o tem, kaj predlagate. Vsi vemo, o čem govorimo. Nikar ne pozabite, da je sporazum bil na voljo izključno v angleščini do prejšnjega tedna. Ministri so se pogovarjali izključno na podlagi angleške različice besedila. Parlament mora prevzeti odgovornost, zauzeti stališče. Vsi čakajo na naše stališče. Vemo, kaj je postavljeno na kocko. Izključno formalnost, ja bomo glasovali o poročilu gospe Henis, Rašard ali o sporazumu. Mislim pa, da bi morali prevzeti odgovornost, ki nam pripada in računam na skupino EPP, da bo prevzela to odgovornost. Ste posodil? Do you agree on that? Se strinjate s tem, gospod Busutil? No, naj na začetku, Sofi, zagotovim, da mi zelo resno jemljemo odgovornost, ki nam pripada. Predlagam pa, da nadaljujemo z glasovanjem in sicer o priporočilih poročevalke, kot je bilo tudi prvotno predvideno. Vendar je treba v zapisnik jasno navesti, da smo izpostavili pomisleke glede veljavnosti postopka samega. Torej, izpeljali bomo postopek, kot je bil predviden. Najprej bomo prisluhnili poročevalki, gospejeni Splešart, potem pa bomo dali besedo še predstavnikom komisije. Se pravi, glasujemo o poročilu. Gospa Henis Plešart. Ne bom govorila na dolgo in široko, gospod predsednik, zato ker se mi zdi, da sem v obrazložitvi in tudi v prejšnjih razpravah povedala že vse. Mislim, da si morate natakniti slušalke, pa boste slišali. Moj mikrofon je vključen. Rekla sem, da ne bom na dolgo in široko govorila o tem, zato ker v obrazložitvi podajam vse razloge, zakaj. Uh, Na večjih sestankih sem se o tem pogovarjala s kolegicami in kolegi, vendar predlagam, da naš odbor ne da soglasja za sklenitev sporazuma in sicer zaradi resnih pravnih pomislekov, pa tudi zaradi nekaterih osnovnih načel, kot je naprimer načelo sorazmernosti, ki je kršeno v okviru trenutnega sporazuma. Poleg tega pa moram podariti še to, da svet ni parlamentu omogočil dostopa do vseh zadevnih informacij in dokumentov, niti se ni odzval na našo prošnjo, da nam da stalni mandat, pogajalski mandat glede sklenitve stalnega dokončnega sporazuma. Še nekaj glede lobiranja. Uh, Naše glasovanje, glasovanje v odboru ne bo imelo nobenih pravnih posledic na sporazum. Bomo pa vseeno pred plenarnim zasedanjem prihodnji teden svetu poslali zelo jasno sporočilo in upam, da se vsi lahko strinjate s tem, da ni uloga parlamenta to, da pasivno sprejema vse tisto, o čemer se svet dogovori. Sama sem bila več let zelo potrpežljiva, kajti večkrat nam očitajo, da bi morali biti bolj potrpežljivi. Ne moremo biti več tako zelo potrpežljivi, dajali so nam lažne obljube, sedaj pa je čas, da svet opravi svojo nalogo žogica in na njihovi strani mislim, da bi morali tudi ustrezno ukrepati. Preložitev glasovanja na plenarnem zasedanju je možnost, o kateri bi lahko razmislili, vendar je treba o tem skrbno razmisliti. Sporočilo sem posredovala tako organom v ZDA, svetu kot komisiji. Hvala. Okay. Thank you. Dobro, hvala lepa. Gospa Henis Plešarc, samo to bi rad povedal, da razprave ne bomo odpirali še enkrat. Gospod Busutil, želite besedo? Ne. Sedaj je čas za glasovanje. Torej, glasovali bomo. Še enkrat naj vas opomnim, da glasujemo o priporočilih iz tega poročila. Glasovanje o sporazumu pa bo potekalo čez en teden na plenarnem zasedanju. Glasujemo torej o priporočilih, kar pomeni, da glasujemo bodi si za priporočila, kar pomeni, da ste proti sporazumu. Če boste glasovali proti priporočilom, potem se strinjate s sporazumom. Sorry, se opravičujem. 59 glasovalnih kartic je ustavljenih, članov je 55, tako da ste štirje vtaknili kartico pa je ne bi smeli. Dobro, zadeva je urejena. Are we all set and ready? Smo vsi pripravljeni? Ste pripravljeni na glasovanje? Dobro, glasujemo. Gre za poimensko glasovanje ali ne? Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. No, no, no. Now, now we are voting nominal. No, it's not nominal. Kolikor vem, glasujemo poimensko ali ne. Okay. Are we voting? Okay. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 53 oddanih glasov. devetindvajset glasov za poročilo, torej poročilo je sprejeto. Predlog torej je, da se zavrne sporazum. Ste vsi razumeli? Dobro. Okay. Then let's proceed. Gremo naprej. Še eno glasovanje nas čaka in sicer o gibanju oseb. Glasujemo o gibanju oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje. Lepo vas prosim, kolegice in kolegi, prosim, da se usedete. Nadaljujemo z glasovanjem in sicer o osnotku poročila gospoda Koelja, gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje. To poročilo se nanaša na dva predloga komisije, ki sta bila podana še preden je začela veljati Lizbonska pogodba. Oba predloga sodita v področje soodločanja, zato smo se, združili, da jih, smo se odločili, da jih bomo združili v en sam predlog. Pet predlogov sprememb je bilo vloženih, vsi so bili potem tudi umaknjeni. Odbor za pravne zadeve je podal svoje mnenje, poročevalec je skupaj s poročevalci v senci izpogajal kompromisno besedilo tudi s španskim predsedcom, zato da bi dosegli dogovor v prvem branju. Kompromisno besedilo smo poslali včeraj vsem članom odbora Libe, skupaj z glasovalnim seznamom in skupaj z osnutkom zakonodajne resolucije. Predlagam torej, da glasujemo najprej o kompromisnem besedilu v celoti, potem pa še o osnutku zakonodajne resolucije. Samo če kompromis ne bo sprejet, glasovati moramo člen za členom, lahko izkoristimo alternativno glasovalno listo, ki ste jo prav tako prejeli vsi člani odbora Lime in sicer včeraj. Če se strinjate s predlaganim postopkom, potem besedo dajem kar poročevalcu gospodu Kuelju. Potem pa bomo dali besedo še španskemu predsedstvu, Zanima nas, ali bo Koreper potrdil sporazum v prvem branju pod pogojem, da izglasujemo danes kompromis. Ja, e, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi španskemu predsedstvu za dobro sodelovanje in vsem ostalim. Veliko krat smo se neuradno sestali, vedno so bili navzoči tudi poročevalci v senci in upoštevali smo vse predloge. Želeli pa smo zagotovi, zagotoviti gibanje oseb z vizumom za dolgoročno bivanje. Prav tako pa seveda mislimo na varnostne ukrepe, kajti to je zelo pomembno tudi, kar se varstva podatkov in ostalih zadev tiče. Mislim, da smo zajeli vse pomembne stvari, po mojem mnenju. Imamo zelo uravnoteženo rešitev za težave, s katerimi se soočamo. Moramo pa doseči dogovor v prvi obravnavi. To pomeni, da pravne določbe, ki jih imamo, ne bi več veljale, da ljudje ne bi več imeli težav za gibanje z vizumom za dolgoročno bivanje. In seveda to je pomembno. Hvala lepa. Brigado, Coelho. Um... Hvala lepa, gospod Coelho. José Manuel Rodríguez v imenu španskega predsedstva. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Kot poslanci že vedo in kot je gospod Coelho dejal, so parlament, komisija in svet zelo trdo delali v zadnjih mesecih, da bi presegli ovire glede prostega gibanja oseb z vizumom za dolgoročno bivanje. Kot poslanci vedo, smo skušali zagotoviti, da bodo imetniki vize B imeli enake pravice kot tisti, ki imajo vize za dolgoročno bivanje v zadnjih tednih smo zelo trdo delali in strinjamo se s poročevalcem, da imamo kompromisno besedilo, kjer smo dosegli ravnoteže med prostim pretokom gibanja v EU in med varnostjo, ki je tudi pomembna. Še vedno je nekaj uradnih zadržkov strani držav članic, čeprav nas večina podpira ko bomo dobili končni dogovor v svetu, pa ga bomo seveda takoj poslali parlamentu. Mission. Hvala lepa, gospod Rodriguez, Evropska komisija. Nagi. Komisija ni navzoča. Nihče ne bo spregovoril v imenu komisije, prav? Glasovali bomo. The two votes are going to be electronic. Šlo bo za elektronsko glasovanje, poimensko glasovanje. Prvo glasovanje o kompromisnem besedilu v celoti. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Good. Kompromisno besedilo je sprejeto. Tako, sedaj pa drugo glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Osnutek resolucije je sprejet glasovanje na plenarnem zasedanju bo marca v Strasburu. Pred plenarnim zasedanjem pa bo odbor Juri moral potrditi spremembo, ko bomo združili oba postopka. Poslal sem pismo odboru Juri in jih prosil za soglasje. Obvestili so me, da bi odbor Juri lahko sprejel odločitev 8. marca 2010 v Strasburu. Now, we are... Tako, sedaj pa začenjamo s predstavnikom komisije, generalnim direktorjem, za predstavitev prihodnjega sporozuma o varovanju podatkov. Prosim, imate besedo. Hvala lepa, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Komisija in kar nekaj predsedstv se pogovarjamo o načelih varstva podatkov ZDA že kar nekaj časa. Mandat smo dobili in kar nekajkrat podaljšali strani različnih predsedstv. Skušali smo najti to, kar ameriški prijatelji imenujejo stične točke med našimi pravnimi sistemi kar se zaščite osebnih podatkov tiče. Seveda je veliko podobnosti, kar nekaj pa je tudi razlik. V različnih formatih smo se pogovarjali o tem, ali bi se lahko dogovorili o nizu načel. O nekaterih smo se dogovorili, nekatera so še kontroverzna, zato moramo o tem še razpravljati. Sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, pa menimo, da je čas, da to storimo na bolj obvezojoči, varni podlagi in zato komisija namerava predlagati mandat za formalna pogajanja o sporazumu med EU in ZDA o varovanju podatkov. Prav tako pa seveda o razširanju podatkov, ko gre za organe pregona. Upam, da se strinjate, da je zato potrebna široka javna razprava, da so potrebna posvetovanja, tega smo se lotili sedaj. Še veliko preden smo prišli k vam, oziroma bomo prišli v parlament, pa tudi svet bo prišel s formalnim dogovorom. Že veliko prej smo torej želeli spodbuditi razpravo o tem, kakšna bi naj bila oblika sporazuma med EU in ZDA. Komisija bo seveda po Lizbonski pogodbi glavni pogajalec, to je odgovornost, ki jo jemljemo zelo resno. In zato želimo že v tej zelo zgodni fazi imeti široko javno razpravo o tem vprašanju. To je torej začetek postopka. Na koncu pa bo komisija predstavila sporazum. Do takrat pa bomo imeli še veliko možnosti za razpravo o tem težkem vprašanju. Ko bomo dogovor dosegli, to mislim, da je naš cilj, bodo razprave o individualnem varstvu podatkov in razširjenju teh podatkov, bodo torej te razprave nekoliko bolj enostavne, ker bomo imeli čezatlantski okvir, ki bo vzpostavljen. Pot pa bo težka in razprave o SWIFT-u, parlamentu, o PNR so nam pokazale, kako zapleteno je to področje. seveda ZDA na določeni ravni delimo veliko pravnih tradicij in načel, vendar pa kako varujemo osebne podatke in naša življenja, osebno dostojanstvo, tu pa so razlike in doseči skupna načela na tej podlagi ni enostavno. Upam, da bo Evropski parlament partner Evropski komisiji v tem težavnem postopku. Dva nova komisarja sta popolnoma zavezana temu postopku in veselim se nadaljnih razprav z vami o tej temi. Hvala lepa. You, Hvala lepa. Gospa Intfeld, prosim. You, um, I, uh... Hvala lepa, predsednik. Parlament že dolgo časa zahteva, čez Atlantski dogovor o varstvu podatkov, tako da pozdravljamo zamisli v tej smeri. Vendar pa parlament že zelo dolgo časa zahteva tudi to, da bi bili del postopka in spet državljanske svoboščine so smatrene za administrativno formalnost, ki jo naj na koncu postopka Evropski parlament samo potrdi. Mislim, da bi glasovanje, ki smo ga pravkar izvedli, moralo biti v poduk svetu in komisiji. Mislim, da še nismo pripravljeni za sklenitev sporazuma, želimo si ga, vendar pa to bomo morali storiti po javni razpravi v parlamentu, morali pa bomo biti vključeni v pogajanje. Rada bi tudi spomnila gospoda Fola in kolege, da je gospa Reding dejala, da želi pregledati vso zakonodajo na področju varovanja podatkov, tako v tretjem stebru, kot tudi sektorske ureditve za varovanje podatkov. In mislim, da moramo počakati, da bomo imeli lastne standarde in te bi lahko potem uporabili za podlago za pogajanje ZDA. To je bolje, kot pa hiteti z novim sporazumom in potem zaiti v enake težave, kot smo jih imeli s SWIFT-om in ki jih bomo imeli tudi z drugimi mednarodnimi sporazumi. Gotovo. Mislim, da je nujno, da je parlament polno vključen v postopek in da dobimo sporazum, ki bo polno demokratično legitimiran. Mrs. Intveld, thank you. Hvala lepa, gospod Intveld. Še kdo? Okay. Let's proceed. Prav, nadaljujemo. Prehajamo na točko 5. Gre za enako obravnavanje oseb, ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Gre za predstavitev trenutnega stanja pogajanj. Poročevalec gospod Raul Romeva bo dobil besedo. Mnenje Evropskega parlamenta o enaki obravnavi poročilo smo sprejeli aprila leta 2009 in sicer v prejšnjem mandatu. Šlo pa je za postopek posvetovanja. Sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, je ta dosje tak, da zahteva soglasje parlamenta. In imenovali smo novega poročevalca, gospoda Romevo, tako da mu kar predajem besedo. Potem pa bomo prisluhnili še poročevalko Lin za odbor za zaposlovanje, ki tesno sodeluje z našim odborom. Prosim, gospod Romeva. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj gre za prvo izmenjavo mnen in najprej moramo reči, da želimo nadaljevati delo iz prejšnjega mandata. Gospa Bojtenvek je takrat obravnavala to vprašanje in takrat je bilo težko doseči soglasje. Šlo pa je predvsem za to, da smo imeli veliko občutljivih vprašanj pri zelo pereči temi. To, kar smo dosegli že v prejšnjem mandatu, moramo spoštovati in to mora biti podlaga za nadaljne razgovore. Tudi, kar se mandata poročevalca in Evropskega parlamenta tiče za dialog s svetom, tako da bi lahko nadaljevali z delom pri tem osnutku direktive. Zato bi rad zastavil sledeče vprašanje. Bomo uporabili obstoječe dogovore kot podlago iz prejšnjega mandata? Tako bi lahko upoštevali tudi to, da je ta dogovor še vedno veljaven in da je stik s svetom v okviru te direktive nekaj, kar lahko ohranimo in to bi bila podlaga za nadaljne razprave. Drugo vprašanje in vtis imam, da bo tudi svet spregovoril o tem, gotovo bodo spregovorili o trenutnem stanju v svetu. Mislim, da moramo pomisliti tudi na to, kje so v tem trenutku težave. Katere so tiste težave, ki nas ovirajo pri napredku? Kakšen je časovni razpored? In ali lahko rešimo to vprašanje še pod tem predsedstvom, če so kakšni ugovori strani držav članic, naj nam to prosim povedo. In potem tudi, kakšna je vloga komisije pri tej razpravi. Kakšno vlogo lahko sploh igra komisija? prva stališča sveta že imamo, tudi tam se razprava razvija. Nimamo še vseh stališč, zgolj nekaj členov, vendar pa radi bi slišali več o časovnem razporedu in tudi to, da bomo dobili celotno besedilo, da bi ga lahko seveda urednotili tudi v celoti. In potem bi rad izpostavil še nekaj. Evropski parlament je pooblaščen sedaj prispevati k dialogu. In zato resnično prosim, zato da se normalizira ta dialog, kajti upamo, da bomo na koncu resnično dobili direktivo o enaki obravnavi. svet in komisija bosta tako ali tako verjetno dobili besedo, vendar pa zanima me seveda mnenje tudi kolegov iz ostalih političnih skupin. Hvala lepa. Gospa Lin iz odbora za zaposlovanje je bila tudi povabljena na naš sestanek. Ne vem, ali je tukaj ali ne. Ste pripravljeni spregovoriti? Ne, zdi se, da je ni. Prav. Špansko predsedstvo in komisija v imenu španskega predsedstva. Gospa Seara, prosim. Tiene la palabra, por favor. Prosim. Muchas gracias. Muchas gracias a... Hvala lepa. Hvala lepa vsem za vabilo. Rada bi izkoristila priložnost in na kratko razložila, kakšno je stanje glede pogajanj v svetu, glede te direktive. Najprej bi vam rada sporočila, da je komisija osnutek direktive predložila 2. julija 2008. O tem bo seveda govorila komisija, tako da o tem ne bom govorila tem osnutku naj pove več komisija. Vendar pa ves, vedeti morate, da gre za direktivo, ki govori o enakem obravnavanju oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Gre za direktivo, ki temelji na členu 13, sedaj je to člen 18 in ta okvir že imamo in sedaj bomo to dopolnili s štirimi vrstami diskriminacije, o katerih smo govorili. Osnutek je bil torej predložen 2. julija 2008 in svet je pod francoskim predsedstvom razpravljal o tem predlogu. To je bila druga polovica leta 2008. Francosko predsedstvo je temu osnutku podredilo šest sestankov tako da smo dosegli kar nekaj napredka, kar se obsega področja delovanja te direktive tiče in opozorili smo na različne težave. Direktiva je zelo pomembna, pa tudi seveda zelo zapletena. In zato se v svetu o tem že dolgo pogajamo. Dejala sem že, da je francosk, francosko predsedstvo organiziralo šest sestankov na to temo. in govorili smo o tem, kaj je potrebno še razrešiti, tudi glede pojmov. In pravna služba sveta je pripravila mnenje, kjer je bilo zapisano, kakšne so skupnostne pristojnosti, področje uporabe in kako je z načeli subsidijarnosti in sorazmernosti. Pod francoskim predsedovanjem smo imeli izmenjavo mnen v svetu oktobra. Ministri so predstavili svoja stališča glede direktive, izpostavili so pomen te direktive, istočasno pa so tudi povedali, da je težko se pogajati, kajti zelo veliko je pojmov, ki jih je potrebno opredeliti, področje uporabe in tako dalje. Pod češkim predsedstvom smo tudi imeli sestanke na to temo, šlo je predvsem za invalidnost. Dosegli smo pomemben napredek na tem področju, še prav posebno, kar se uskladitve direktive tiče s konvencijo Združenih narodov o invalidnosti. Imeli smo tudi napredek na drugih področjih med češkim predsedstvom, Med švedskim predsedstvom pa smo tudi imeli šest sestankov o tej direktivi in govorili smo o splošnem stanju, splošni bilanci glede te direktive. Začeli smo o, govoriti o celoti, o prvem členu in dosegli smo napredek, kar se tehničnih pojasnil tiče, kar se področja uporabe tiče in tako dalje. Švedsko predsedstvo je pripravilo tudi poročilo o napredku 30. novembra je to bilo in opozorili smo na napredek, ki smo ga dosegli, kar se te direktive tiče. Prav tako pa smo izpostavili odprta vprašanja, ki so še ostala v povezavi s to direktivo. Špansko predsedstvo, ki se je pravkar začelo 1. januarja, kot veste, je že organiziralo prvi sestanek. 22. januarja je to bilo in cilj našega predsedovanja je, da bi storili vse, da bi pogajanja dosegla napredek, da bi dosegli politični dogovor v svetu in sicer 7. junija, to je cilj švedskega predsedstva, oprostite, španskega predsedstva in storili bomo vse, kar je v naši moči, da bi to dosegli. Veste pa, kako kompleksna je ta direktiva, zato bi rada opozorila na nekaj najpomembnejših točk pristojnosti med EU in državami članicami, naprimer pravna podlaga, ki jo je izbrala komisija. Dejala sem, da gre za 19. člen v tem trenutku po Lizbonski pogodbi. Prej je šlo za 13. člen. Potem načelo subsidijarnosti, sorazmernosti, to so težka vprašanja. Menimo, in to je bilo jasno tudi v vseh razpravah, da moramo jasno razmejiti pristojnosti EU in držav članic, še prav posebno, kar se področja uporabe te direktive tiče. Prav tako, kar se socialnega varstva, zdravja in izobraževanja tiče. Nadaljna točka, ki je tudi precej zapletena, zadeva določene legitimne različne obravnave, ki jih direktiva dopušča. Gre za omejitve načela enakega obravnavanja. Direktiva pravi, da se to lahko pojavi, vendar pa to ni diskriminacija na podlagi starosti, naprimer, ali na podlagi invalidnosti. To drugačno obravnavanje ni diskriminacija, dokler so cilji legitimni in so sredstva, ki se uporabljajo, ustrezna in razumna. Nadaljna pomembna točka zadeva vprašanje, ali so ta sredstva potrebna in ustrezna. To je seveda težavno vprašanje. Potem pa še, kar se invalidnih oseb tiče, imamo še nekatere pojme, o katerih se še pogovarjamo in jih je potrebno pojasniti. Naprimer, univerzalen dostop, potem razumne prilagoditve. Naprimer, če invalid želi imeti omogočen dostop do določene zgradbe ali podobno, ali pa potem mu to ni omogočeno, ker ni to urejeno, potem je potrebno razmisliti o tem, kako bi se to na razumen način dalo urediti. O tem še govorimo. Potem gre za gospodarsko obremenitev, prilagajanje zgradb, zgodovinski zgradb, novih zgradb, invalidnim osebam, razumeli boste, da je to pomembna točka, ki jo je potrebno, nujno potrebno še dodelati. In pri zgodovinskih zgradbah govorimo o razumnih rokih za to, da bi te zgradbe postale invalidom prijazne. To so vse zadeve, ki jih je potrebno še dodelati. Prav tako pa to velja tudi za posredno diskriminacijo to uporabljamo v neki drugi direktivi in to velja tudi za druge oblike diskriminacije, naprimer na podlagi pripadnosti ali članstva v določeni organizaciji. Lahko gre tudi za to, da se nekdo čuti diskriminiranega, ker ima invalidnega otroka, naprimer. To je sporedna diskriminacija. Imamo pa tudi lažno diskriminacijo in to moramo tudi še bolj pojasniti. Potem tako imenovani mobbing, zasledovanje, vse to so primeri, o katerih sem želela govoriti, tako da boste razumeli, zakaj gre in da boste razumeli, da čeprav že mesece se pogovarjamo o tej direktivi, da je potreba po nadaljnih razgovorih še vedno dana, da bi vse to pojasnili. Konec koncev bo moralo morda odločiti tudi Evropsko sodišče, vendar pa predtem želimo storiti vse, da bi resnično imeli jasne pojme. To so torej razprave v svetu. Naslednji sestanek bo sredi februarja. želimo pa organizirati tudi potrebne sestanke za to, da bi še v času španskega predsedovanja prišlo do dogovora. To je toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa komisija. Prosim. Olson Gospod Olson. Yes, much, not... Hvala lepa. Ne bom prav dolgo govoril. Predsedstvo je bilo zelo izčrpno. Samo nekaj dodatnih točk. Možnost za sprejetje ukrepov na ravni EU je bila dana z Amsterdamsko pogodbo v 13. členu. Sprej, svet je sprejel tri direktive. Prva pokriva področje zaposlovanja in dostopa do storitev in dobrin na podlagi diskriminacije etničnega izvora. Imamo podobno direktivo, na podlagi spola. In potem še tretja direktiva, ki zadeva druge vzroke, vzroke invalidnost, starost in tako dalje. Tukaj gre za sklop za poslovanje, ne pa za storitve in dobrine. In politična razprava glede tega se je osredotočala na dejstvo, da imamo različne ravni zaščite na različnih podlagah. Ta direktiva skuša sedaj zapolniti vrzel pri zaščiti, zato da bi sedaj imeli bolj enako podlago. To je seveda ta politični argument. Parlament je sprejel mnenje aprila lani. Komisija in svet sta si to poročilo ogledala in sta ga vključila v razpravo na zelo konstruktiven način. Komisija pa še, seveda še vedno skuša zagotoviti, da bo poštevala to poročilo tudi v pogajnih svetom. In končno, predsednik oziroma poročevalec je to omenil, potrebujemo soglasje. In to je seveda precejšen izziv za dosego sporazuma in to moramo tudi upoštevati. Mislim, da ni potrebno povedati več o podrobnostih sporazuma, če pa ima kdo kakšno vprašanje, pa sem seveda na voljo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod Olson. Sedaj imamo še možnost razprave. Gospod Bosutil, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Povsem na kratko bi rad povedal nekaj stvari o tem, kako smo mi nezadovoljni glede stvari in glede tega, kako se obrača ta dosje. Dejstvo je, da ta dosje obravnava zelo občutljiva vprašanja in zaradi tega moramo biti tudi zelo previdni tu se dotikamo vprašanj, ki zadevajo samo osebno življenje in osebne situacije posameznikov in mi ne smemo seveda urejati preveč življenj posameznikov. Načela ne diskriminacije pa ne smemo pozaviti, namen tega je prav to, kar pove samo ime in mi želimo doseči nekaj, kar je dobro. Ta dokončni rezultat naj bi bil uravnovešen in mi ne smemo tu povzročati prevelike birokracije, prevelikih stroškov, zlasti ne za majhna in srednja velika podjetja in morda tu na ta način omejujemo načelo subsidijarnosti, zlasti na področjih, kjer gre za etična, moralna vprašanja. To je moja splošna opomba v imenu ELS-a. V odsotnosti kolegice Veronike Matje, ki je naša poročevalka v senci za ta področje, dosje. Torej, mi moramo tukaj biti previdni, sodelovati moramo z drugimi skupinami za to, da bi zagotovili upoštevanje načela nediskriminacije. Hvala, gospod Kešmen. Hvala, predsedujoči. Ta mikrofon deluje, sprašuje govornik, da. Hvala. Raul je poročevalec in eh, boljšega poročevalca si sploh ne moremo predstavljati. Hvala predsedstvu tudi za to, da ste dali dodatne informacije svetu. Nekateri želijo to direktivo razdeliti v več posameznih direktiv. Nemčija, na primer, in tudi druge države pravijo, da to stane zlasti eh, zagotavljanje enakega obravnavanja oseb z invalidnostjo bi bilo drago, če se to izvaja. Nemčija torej je zato, da se vse to razdali na različne direktive, zlasti eh, želi posebno um, direktivo za osebe z invalidnostjo. Kaj to pomeni? Ali želimo hierarhijo? Uh, različnih področji. In eh, spomnimo se, da smo se pred leti pogovarjali o, o butiljoneju in o podpori zanj in teda je eh, predsednik komisije obljubil eno samo eh, direktivo in to naj bi se sedaj spremenilo. Parlament je rekel, da je to nespremljivo, kajti ni nobenega a, eh, moralnega razloga, da bi nekoga obravnavali slabše kot druge v civilizirani družbi. In sedaj smo prišli do bistva stvari. In mi se moramo tudi odkriti, odkrito pogovarjati o veri. Mi moramo braniti pravico do vere, do drugačnih eh, prepričanj. Vendar, če versko prepričanje usiljujemo drugemu in zmanjšujemo eh, oseb, eh, pravice druge osebe, potem je to seveda nekaj, česar ne moremo braniti. In na koncu želim povedati še naslednje. Vem, da imamo še veliko dela pred nami. Eh, mi lahko uh, rečemo, morda smeš uh, se odločati za vero, ne moramo pa zagotoviti nediskriminacije. Torej, to je nekaj, kar je nesmiselno. Vere mi ne moremo omejevati ali verjameš ali ne verjameš in tistim, ki verujejo, bom rekel, verjemite in eh, tudi pridigajte ljubezen do bližnjega. In eh, civilizirane družbe in tudi naša Evropska unija si je sestavljena iz eh, civiliziranih družb, gleda zgrozo na to, kar se je dogajalo v drugi svetovni vojni. In eh, dan danes eh, moramo seveda gledati, kako se ravna z manjšinami. In eh, dan danes je prišel pravi čas, da se ta direktiva spremeni v zakon. Hvala, gospod Kešmen. Gospa Entfeld. Da, hvala, predsedujoči. Rada bi tudi uh, tu povzela besede poročevalca in tudi gospoda Kešmena. Horizontalna direktiva je za mojo skupino zelo pomembna in res sem zaskrbljena, ko vidim, kako svet s tem ravna in kakšni so njihovi argumenti. Kot gospod Busutil ne želim obremenovati eh, majhnih in srednje velikih podjetij s prevelikimi stroški, vendar praksa je pokazala, da v vseh primerih, eh, ki so prišli na sodišče, da nikoli ni šlo za stroške. Nemčija je morda imela težave z implementacijo prejšnjih direktiv, druge države pa imajo tudi zelo dobro zakonodajo, eh, ki zagotavlja nediskriminacijo invalidnih oseb in ta zakonodaja kaže, da so stvari izvedljive. Ni argumentov za to, da opravičimo eh, diskriminacijo in Simon Busutil je tudi govoril o urejanju, o pretiranem urejanju življenja posameznikov. Ta direktiva ne ureja zasebnega življenja posameznikov. E, posameznikom daje pravice, ki jih do sedaj niso imeli. In Govorili ste o občutljivem, e, moralnem, etičnem vprašanju. No, recimo Bobu Bob, mi vemo, da imajo številni eh, težave s tem, da dajo enake pravice, naprimer starejšim ljudem. Bodimo iskreni, povejmo, o čem govorimo. Evropska unija ne more posegati v družinsko pravo in ta direktiva tudi ne bo ničesar spremenila, vendar mi zahtevamo enako obravnavanje. V preteklosti je Eh, država odločala o naslednjem. Če ste bili katoličan, niste smeli poročiti eh, protestanta. Bili so časi, ko ljudje v Evropi niso smeli sklepati zakonske zveze z osebami druge vere. V drugih eh, predeljih sveta. Eh, temnopolti niso smeli poročati belcev in to je bilo poseganje v osebno izbiro, v izbiro partnerja. In zakaj mi eh, toleriramo, da eh, države posegajo eh, v izbiro partnerja, recimo, ko gre za spolno usmeritev. To je tudi nekaj motečega. in vse eh, vlade so podprli podpisale pogodbo, listino o temeljnih pravicah. Vse to je na voljo v vseh jezikovnih različicah in te klauzule so v vseh jezikovnih različicah. In mislim, da moramo biti pogumni in zahtevati iste pravice za vsakogar. To je načelo. Upam, da bo eh, svet eh, prevzel isto odgovornost in to je sedaj v rokah španskega predsedstva. Prepričana sem, da boste eh, naredili vse, kar je v vaših močeh in zagotovili boste eh, horizontalno direktivo, ki eh, brani pravice vseh brez izjeme. Hvala. Tu imam seznam poslancev in poslank, ki želijo spregovoriti o tem, vendar najprej morda bi lahko dali besedo poročevalcem v senci in ker imamo še nekaj točk eh, na dnevnem redu, bi bilo dobro, da se nekoliko omejimo, ko gre za čas za govor. Prosim. Gospa Boskork. Ko sedaj slišim, kar pravi svet, in kakšne so njihove ambicije. Sem morda vesela, ko si pa ogledam prakso, so stvari manj rožnate. Vedno znova eh, rečemo to in to predsedstvo bo stvari uredilo. Eh, novembra smo imeli vrh za enakost na švedskem, tedaj so rekli, eh, Belgija bo to uredila, španski, eh, špansko predsedstvo sedaj pravi, da bo to potekalo v času mađarskega predsedstva in zato mene zanima, kako namerava špansko predsedstvo razrešiti ta vprašanja. Problemi so različni v različnih državah. Nekateri imajo težave z izobraževanjem, drugi z prostim svobodnim izražanjem eh, mnenja, drugim so pomembni stroški eh, in investicije za invalidnost. Če naj bi 7. junija dosegli politični dogovor, me zanima, kako naj bi se to zgodilo. Dobro bi bilo, če bi svet povedal nekaj v zvezi s tem. Potem pa glede besed gospoda Romeve Ruede, Zame je to, kar smo sprejeli v parlamentu, zelo pomembno. To besedilo naj bi bilo podlaga za nadaljne pogovore v parlamentu o tej temi. Hvala. Gospod De Jong. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, veste, kaj se mi zdi žalostno pri odločanju na eh, področju pravosodja in notranjih zadev. Ko gre za omejevanje pravic državljanov, je svet zelo hiter in 30. novembra še na hitro lahko sprejme nek sporazum, eh, tu ni nobenih težav eh, z državami članicami. Ko pa gre za podeljevanje novih pravic, eh, so stvari kompleksne, so problemi kompleksni, vse je težavno in to traja celo večnost. Tega res ne razumem. To bi moralo biti ravno obratno. Ko državljani stanu jemljemo pravice bi si morali vzeti veliko časa da preučimo posledice če pa državljanom dajemo pravice moramo biti veseli da v tej evropi ponujamo našim državljanom nekaj več seveda razumem da eh, bo ta direktiva povzročila tudi določene stroške. Tu moramo biti realistični. Tudi na nizozemskem je parlament prosil vlado naj oceni finančne posledice. Mi moramo biti realistični, moramo vedeti, zakaj gre. Ne sprejmem eh, in tako so tudi povedali govorniki pred menoj. Torej ne sprejmem, da moramo neskončno dolgo čakati na to, da bo svet jasno in glasno povedal, kako je stvari. Zaradi tega podpiram poziv kolegov svetu. Mi moramo poskrbeti za napredek. Gospod Busudil, tu gre za osebne situacije pravice ljudi. Tu gre za osebe, ki potrebujejo enako obravnavanje in si to tudi zaslužijo. Hvala. Gospod Jakolino je naslednji. Zelo kratek bom, tudi zaradi tega, ker imamo predvsej omejen čas. Meni se zdi, to poročilo zelo pomembno, zaradi tega, ker pravzaprav zadeva vsakega posameznega državljana, vsako družino. Govori se o težavah pri izobraževanju, potem eh, govorimo o tem, ali je možno prebiti tako imenovani stekleni strop ali ne. Gre za stvari, ki se dogajajo v civilni družbi, zato se mi zdi, da bi morali skušali uravnotežiti posamezne nasprotujoče si interese. Spomnim se tudi dolgih pogajanj, ki so potekala v okviru štokholmskega programa. Spomnim se, kakšna je bila vsebina tega programa, ki je bil v parlamentu sprejet 25. novembra. Vsi vemo, da bomo morali upoštevati tudi različne kulture, različne tradicije. Danes v tem poročilu govorimo o enakem obravnavanju oseb, ne glede na vero, prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. Potem invalidnost. Ogromno ljudi v Evropi je starih, veliko jih je tudi invalidnih, zato se mi zdi, da bi morali govoriti predvsem o tem vidiku. Vendar danes ne govorimo samo o pravicah, o tem, ali pravice obstajajo ali ne, temveč predvsem o tem, kako bi lahko zagotovili in izvajali te pravice. Treba je zagotoviti tudi ustrezne finančne vire. Če se spomnite ostalih ovir, ki sem jih tudi omenil, tudi steklenih stropov, upoštevati je treba torej to numijo po zagotavljanju enakopravnosti med interesi, med ravnotežjem posameznih interesov. Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo uravnoteženi in pravični za vseh 400 milijonov ljudi, ki so si med seboj precej različni. Sorry, uh, uh, Opravičujem se, mislim, da imamo še tretjega poročevalca v senci. Žal mi tega niso pravočasno povedali, gospod Dekles. Eh, hvala lepa, gospod eh, predsedojoči. Prijavil sem se k besedi, čeprav nisem poročevalec v senci. Ko pa ste mi sedaj dali eh, besedo, bi rad svaril pred preveč birokracije, pred prevelikim urejanjem, kajti to bi bilo zelo slabo za majhna in srednje velika podjetja v državah članicah. Tudi, kar zadeva načelo subsidijarnosti, bi rad predlagal, da to temo zelo natančno preučimo. V državah članicah imamo namreč predpise proti diskriminaciji in zaradi tega se sprašujemo, kakšna bo dodatna vrednost te diskriminacije evropske direktive. Torej, če želimo dodatne predpise na evropski ravni, moramo poskrbeti, da bo boj proti diskriminaciji Eh, usklajen tudi s svobodnim izražanjem mnenja. Jaz prihajam iz Belgije in vem, o čem govorim. Torej, dogodki na nizozemskem so zaskrbljujoči. Eh, vodja parlamentarne opozicije je moral pred sodnika zaradi tega, ker je kritiziral dele islama. To se mi zdi zaskrbljujoče bljujoče. Govorili smo tudi o uh, svobodi vere, veroizpovedi. Nihče v Evropi nima nič proti, vendar uh, to s, uh, zahteva tudi, da uh, ljudje, ki ne verujejo, smejo kritizirati drugo vero. To velja tudi za islam, ki ni samo vera, temveč tudi politična ideologija. Hvala, gospa Somar. Hvala lepa, gospod predsedojoči. E, kot e, nemška članica tega odbora moram nekoliko ugovarjati temu, kar je bilo povedano v zvezi z Nemčijo. V Nemčiji so težave z direktivo proti diskriminaciji. E, v času rdeče zelene vlade so tu pretiravali in dejansko je prišlo do omejevanja pravic in svoboščin drugih. Se pravi, tu smo imeli pretirano protidiskriminatornost, prišlo je do omejevanja pravic drugih in mi se moramo res vprašati, koliko ogrožamo načelo subsidijarnosti, če preveč predpisov dajemo na evropski ravni. Ne, da bi bila proti načelu nediskriminatornosti, nikakor ne, vendar zvezne. Eh, Zvezdna republika Nemčija ni uh, država, ki bi diskriminirala in mi živimo v Evropski uniji vsi in imamo tudi uh, listine temeljnih pravic eh, in noben državljan ne sme biti uh, izpostavljen diskriminaciji. Uh, osebe, ne glede na to, ali so zdrave ali bolne, ne glede na to, kakšna so, bila, kakšna so njihova nagnjena, ima pravico do teh. Uh, pravic, eh, tudi v skladu z listino o temeljnih eh, pravicah. Mislim, da na evropske ravni ne smemo pretiravati z zakonodajo. Tudi eh, s tem se lahko poveča birokracija in tega naše državljani ne bi razumeli. To so teme, ki lahko v Nemčiji privedejo do tega, da začnejo dvomiti o smislu Evropske unije, To se je zgodilo tudi v kontekstu direktive proti diskriminaciji na eh, zvezdni ravni, se pravi v eh, Nemčiji, smo to direktivo napolnili eh, še z novimi vsebinami, dodali vsebina in to pomeni, da smo mi že pretirano zapolnili evropski okvir in dejstvo je, da so zato tudi mnogi kritizirali eh, to evropsko direktivo v Nemčiji. In gospod Kešman je upravičeno povedal, da ni prav, da v civiliziranih eh, družbah eh, nekoga obravnavamo kot manj vrednega. Vendar, če pogledamo, kako v tej hiši ravnamo s kadivci ali pa če pomislimo, eh, kaj je bilo objavljeno v medijih prejšnji teden, kako je treba pravzaprav uh, dati. Uh, uh, Kadivce na sramotilni stebr v Evropi tudi na podoben način eh, bi jih lahko obravnavali kot bolnike. Tudi kadivci so lahko bolniki in podobno bi lahko eh, obravnavali alkoholike. Torej, tu moramo biti torej zelo previdni. Imam pa vprašanje eh, glede tega, kar je povedala predstavnica sveta. Govorila je o prilagajanju zgodovinskih stavb za potrebe invalidov. O tem se še razpravlja v delovni skupini sveta. Ali gre tukaj za eh, javne stavbe ali za vse zgodovinske stavbe? Ali naj ima invalid pravico, da vstopi v vsako eh, zgodovinsko stavbo. Kajti v Nemčiji bi s tem lahko imeli velike težave, zaradi tega, ker Eh, niti za namene varstva podnebja ne smemo eh, opraviti prezidav v teh zgodovinskih stavbah. Eh, zato bi se lahko tudi pojavile težave glede dostopnosti teh stavb za invalide. Hvala lepa. Gospa Vikstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, rada bi vas spomnila na to, da razpravljamo o predlogu direktive za enako obravnavanje oseb. Gre za etično in politično vprašanje. Tu ne gre za tehnično vprašanje. Nekateri kolegi pa hočejo iz tega očitno narediti tehnično vprašanje. Tukaj ne gre za stavbe, ne gre za arhitekturo, gre za ljudi. In zdi se mi, da je to zelo pomembna tema in to moramo tudi podčrtati. Vse to ima tudi zelo človeško, osebno perspektivo. Tu je bilo narejeno zelo veliko, glede tega je bilo organiziranih kar nekaj sestankov in mi v tej hiši, v tem odboru tega ne smemo zreducirati na tehnično birokratsko zadevo. Tu gre za to, da leta 2010 ustrezno uh, urejamo uh, našo celino, da eh, zapišemo, kako naj obravnavamo ljudi, kako naj organiziramo sožitje med ljudmi in invalidi naj bi lahko živeli brez ovir. Se pravi, v 21. stoletju naj bi v Evropi živeli človeku dostojno življenje res se jezim, ampak tu ne gre za pravico do vere. Pravica do vere ni enako kot svoboda vero izpovedi. Jaz prav gotovo nisem, ali sem edina tukaj v hiši, ki je ženska in eh, pastor eh, in eh, zelo dolgo sem delala na tem področju in tega ne moremo zreducirati na majhen tehničen detalj tajl, e, to ni vredno te hiše, to ni dostojno tega odbora. To se mi ne zdi spremljivo. Mi se zauzemamo za to, da bi temeljne svoboščine zagotavljali vsem državljanom e, pravica, da vsak sam odloča o svojem življenju je nekaj, česar ne moremo obravnavati mimo grede. Kot človek eh, leta 2010 v Evropi moramo vsi imeti v Evropi pravico, da sami določamo svoje življenje, odločamo o njem, ne glede na to, kdo smo, odkot prihajamo. To pravico moramo zagotoviti za vse državljane posod po Evropi. In prosim tudi, da to delo v svetu še naprej odprto eh, nadaljujejo in pozivam Španijo naj premaga težave, naj v odprtem duhu koraka naprej. Tu ne smemo pozabiti, da gre za ljudi, za vas, za me, ki želimo leta 2009 eh, uveljavljati pravico do samo odločbe o lastnem življenju. Hvala, gospod Bronx. Hvala, gospod predsednik. Večina ljudi želi, da delodajalci svoje zaposlene obravnavajo pravično. Tudi državne storitve naj bi bile na voljo vsem vendar eh, zakoni seveda lahko zahtevajo preveč eh, in tudi političnim strankam ne moremo reči, kako naj urejejo svojega področja zakoni pravzaprav omejujejo svobode in tudi versko svobodo. Verska in politična svoboda v Evropski uniji je očitno odvisna od versk in od političnih strank, ki se zauzemajo če dalje bolj za avtokratski liberalizem. Hvala. Hvala. Vidim, da se še prijavljate k besedi. Gospod Košeta, prosim, preden zaključimo to razpravo. Spoštovani predsednik, več pripomb je bilo podanih, nanašali so se na številne vidike predvsem na svobodo do vere izpovedi. Mislim, da to je to ena izmed temeljnih zadev v Evropi. Če pomislimo, kaj se je zgodilo v Švici, kjer so imeli referendum o minaretih, potem se mi zdi, da bi morali razmisliti o vsem skupaj in sicer pravočasno. V Evropi nastajajo etnofobična gibanja, v okviru katerih vlada prepričanje, da druge verospovedi ne morejo soobstojati. Tudi, ko gre za minarete, so bili izkoriščeni za protislamistično propagando, zlasti v Švici. Mislim, da bo treba storiti več na tem področju. Treba je zagotoviti enakopravnost med pravicami posameznikov in pravicami skupin, ki bi morale imeti svobodo pri izražanju svoje vere, pri izražanju svoje pripadnosti, kajti to je pač stvarnost današnjega časa, ko se zagotavljajo pravice države in tudi pravice posameznikov. Grazie. Eh... Hvala lepa. Vidim, da želijo nekateri člani ponovno besedo, zato vas res prosim, da pospešite in da podate zelo kratko izjavo Sofi. Gospod predsednik, gospa Sumer je rekla nekaj, kar me je pretreslo. Rekli ste, zakaj pravzaprav rabimo direktivo, saj imajo državljani na voljo listino o temeljnih pravicah, ki jim nudi to zaščito. Vendar me stvari nekoliko begajo. V tej hiši smo večkrat razpravljali o tem, ali ima Evropska unija pravico, da v določenih državah članicah poseže, če prihaja do diskriminacije ali nespoštovanja človekovih pravic. In skupina EPP je rekla, listi na temeljnih pravic Evropski uniji teh pristojnosti ne podeljuje. Tako da, če Evropska unija teh pristojnosti nima, kako ima lahko pravice potem posameznik? Tako da me zanima, kaj bi lahko predstavnica skupine EPP povedala v zvezi s tem? Nikar ne odpirajmo še enkrat razprave, gre za izmenjavo mnen. Ampak dobro, bo sutil. Še predtem pa gospod Kašman, ne, ne želite besede. Dobro, potem pa Simon Busutil in nazaj besedo dajem potem še gospodu Rumevi in predsedstvu. Un, un, gospod predsednik, na žalost dajemo napačen vtis. Namreč, če ne zauzameš linije gospe Intveld ali gospe Vikman, potem si proti človekovim pravicam. Ampak to nikakor ne drži. Mi imamo pač drugačno stališče, drugačne politične poglede in želel bi si, da bi vsi spoštovali različna stališča, ki obstajajo. Kaj pa želim še povedati v zvezi s tem, kar je rekla Sophie v zadnji pripombi, ki jo je podala. Mi ne trdimo, da smo proti ljudem, kot je rekla gospa Vikman, ali da smo proti človekovim pravicam, sploh ne. Mi se zauzemamo za načelo nediskriminacije. Michael, verjemi mi, da smo za načelo nediskriminacije. Tisto, kar pravimo, pa je, da obstajajo tudi omejitve, pristojnosti Evropske unije, obstajajo meje. Pri tem, kako daleč Evropska unija lahko gre pri sprejemanju zakonodaje in pri načelu subsidijarnosti. To so načela, ki jih moramo spoštovati in teh načel ne smemo prezreti, kajti so del pogodb. 20 sekund mi dovolite, gospod predsednik, kajti ne bomo našli končnega odgovora, ampak če skupina EPP misli, da listina temeljnih pravic ne podeljuje Evropske unije pristojnosti za to, da zaščiti pravice državljanov v državah članicah, potem kako lahko ta listina daje pravice posameznim državljanom? To je nekaj, kar bi morali po mojem razjasniti. Razprava se ponovno odpira, pa potem še enkrat odpira. Mislim, da bi morali biti bolj pametni zato, ker. Nas je gospod Kašman pozval naj razširimo evangelij ljubezni ki vlada vse okrog. Lepo vas prosim, da podate res zelo kratek odgovor, tako da zaključimo to razpravo. Gre samo za izmenjavo mnen. Ne gre za razpravo brez konca, gospa Somr. Iz tega nočem narediti neskončno dolge razprave. Moti me, da eh, gospa Intfeld, ker sedi spredaj, stalno dobi besedo, drugi pa ne morejo odgovarjati. Ni mi všeč, da mi kolegi očitajo stvari, ki ne držijo. Mi, eh, sedaj sem jaz na vrsti, kolegica. Torej, mi imamo listino temeljnih pravic. In te temeljne pravice moramo seveda braniti. Mi smo vsi za to, mi smo to opredelili, imamo ustavno pogodbo in ta listina je tudi del ustavne pogodbe, ki se sedaj imenuje Lizbonska pogodba. Mi imamo seveda lahko še dodatna pravila eh, glede eh, nediskriminatornosti in glede tega smo tudi lahko različnih mnen. Eh, Simon Busitil je že večkrat dejal, da se to zastavlja postavlja vprašanje, kako daleč pa želimo iti na evropski ravni. E, seveda je pravilno, če določena država članica krši elementarne pravice Evropske unije, ki pa so seveda zapisane v e, ustavni pogodbi in e, listini. Vprašanje pa je, koliko daleč naj gre dodatni zakon na tem področju. Mi smo seveda za to, da eh, se zauzemamo za to, da vse ljudi obravnavamo enako, da ne prihaja do diskriminacije. Vendar, kako daleč želimo iti? Mi ne smemo pozabiti, da smo v Evropski uniji, kjer 27 držav članic sobiva in kjer vlada demokracija. To eh, pomeni, da obstajajo zakoni tudi na nacionalni ravni. Samo na to sem eh, opozorila in nočem, da mi potikavate nekaj, česar nisem sem uh, rekla, se pravi, da sem jaz načeloma proti vsemu. Gospod Kašman, najlepša hvala. Sam bi rekel samo to, da sem 11 let v parlamentu in da parlament želi samo povzeti tisto, kar je zapisano v direktivi o rasi in etičnosti. Če nam bi skupina EPP pomagala pri doseganju tega cilja, bi bil to velik napredek. Moram povedati tudi to, da nikoli nisem sprejemal tega, da so človekove pravice področje, kjer velja načelo subsidijarnosti. Če gre za kršitev človekovih pravic v eni državi, je to enako, kot če bi šlo za kršitev človekovih pravic v moji državi. Zato tudi govorimo o konvenciji o človekovih pravicah. Gospod Kronče, Kročeta, še enkrat. Zelo nakratko kar zadeva pristop do človekovih pravic. Tu moramo biti tolerantni. Strpni moramo biti do tistih, ki so drugačni od nas. Treba jih je na nek način zaščititi. Mislim pa, da bi morali izhajati iz ne samo načela subsidijarnosti, temveč iz nekega drugega načela in sicer, da bi Evropska unija morala odpraviti vse tiste ovire, ki obstajajo v posameznih državah, članicah in ki nam onemogočajo enakopravnost vseh državljanov. Uh, Lepo vas prosim, da ste sedaj res kratki poročevalec, potem po špansko predsedstvo. Kolikor vem, naj bi gospod Kašman, ki je naslednji poročevalec, moral zapustiti dvorano ob petih. Gospod Romeva, nikar ne odkrivajmo znova Amerike. Te razprave so v preteklosti že potekale. Končno smo dobili besedilo, ki je konsolidirano, ki je dobilo soglasje. Sekretarjatu sem tudi naročil, da porazdeli to poročilo vsem, tako da bomo vsi vedeli, o čem govorimo in o čem ne govorimo pravzaprav tudi. Kot poročevalec pa bi vseeno rad podaril, To, da je pomemben tudi vrstni red dejavnikov. Namesto, da govorimo o stroških, bi bilo bolje, da v prvi vrsti govorimo o družbenih koristih, do katerih lahko pridemo, če izvajamo ukrepe proti diskriminaciji. Res je, da bodo ti ukrepi nekaj stali, vendar bomo te stroške lahko dobro unovčili, zato ker bo politika nediskriminiranja koristila celotni družbi. Zato se mi zdi, da bi bilo res dobro, če bi uporabljali pravilno terminologijo. Potem, govorili smo o nedoslednosti. Bodimo si na jasnem. Kako lahko to vpliva na sprejemanje več zakonodaje v Evropi. Tisto, kar sproža precej polemike, je to, da si lahko v eni državi zaradi določenega dejstva diskriminiran, v drugi državi pa ne. In to je treba zelo hitro odpraviti in popraviti. To je tudi cilj te direktive. Kolikor vem, z delom na tem področju ne smemo več odlašati. Potem pa še na koncu Naj povem samo še to, da je treba zelo hitro rešiti precejšnje število zadev, zato specifično in izredno prosim svet, da mi pove, kako lahko sodelujemo z vami, kako se lahko parlament vključi v vse razprave. Predvidevam seveda, da lahko odigramo vlogo v vseh teh procesih in da se vsi v tej hiši seveda strinjamo s to vlogo. Hvala lepa. Špansko predsedstvo bi želeli morda zaključiti to razpravo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Najprej bi se rada zahvalila vsem tistim, ki so se odeležili te razprave. Hvala vsem poslankam, vsem poslancem. Res najlepša hvala. Zapisali smo si vse vaše pripombe. Potem še enkrat bi rada podarila, da delamo na tej direktivi, zato ker je ta direktiva res izjemnega pomena. Direktiva je precej zapletena, dela opravljamo na resen, zelo natančen način. Špansko predsedstvo skuša zaključiti delo, ki so ga začela predsedstva pred nami, zato bomo res uložili vse trud v to, da čim hitreje zaključimo s pogajanji. Verjetno veste, da so to zelo zapletene in obsežne teme, da bomo rabili veliko časa za to, da opravimo vsa pogajanja, prav tako bo treba razjasniti vse koncepte in delo opraviti do konca. Naš cilj pa je, kot rečeno, da delo opravimo čim hitreje in v ta namen bomo vložili tudi v strud in prizadevanja. Potem pa bi podala še nekaj pripomb na izražene komentarje. Mislim, da je gospa Somar spraševala o zgodovinskih dejstvih, o tradiciji in tako naprej. Prej sem samo navedla težave, s katerimi se soočamo v okviru te direktive, ki je, kot rečeno, zelo zapletena. Pri tej direktivi moramo biti soglasni, potem pa mora direktivo seveda potrditi še Evropski parlament. Želela sem vam samo opozoriti na težave, ki so se pojavile v teh pogajanjih in ki pogajanja ovirajo. Drugače pa hvala lepa in veliko veselje mi je bilo prisluhniti vašim pripombam. Hvala lepa špansko predsedstvo. Tudi komisija se želi na kratko odzvati. Hvala lepa, gospod predsednik, zelo kratek bom. Tudi mi smo res navdušeni nad španskim predsedstvom, nad odločno zavezo, ki so jo dali. Naj podprem tudi poročevalca in pripombe, ki so bile podane. Ta direktiva ne skuša urediti vseh zadev v družbi. Gre za dostop do storitev, do dobrin. Ne smemo pozabiti na to, ko razpravljamo o tej temi. Nima smisla, da zaidemo v neke slepe poti ali stranske ulice pri tej razpravi. Ogromno pomembnih vprašanj ostaja, vendar jih ne bomo rešili v okviru te direktive. Druga zadeva, ki se prav tako nanaša na dostop do storitev in dobrin, so socialne koristi. Obstajajo pa tudi gospodarske koristi. Namreč ljudje morajo imeti dostop do tistih dobrin in storitev, ki si jih želijo, ne tistih, ki jih nočejo. Kajti, če bodo imeli dostop do stvari, ki jih nočejo, bo to samo veliko stalo. Hvala lepa, razprava je bila dolga, precej vroča, vendar je dejstvo tudi, da precej zamujamo z dnevnim redom, zato moramo hitro naprej na naslednjo točko na dnevnem redu redu in sicer dostop javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, sveta in komisije. Poročevalec je gospod Kašman. Predlagam, da ne mudoma damo besedo gospodu Kašmanu, ki nam bo povedal, kaj se dogaja na tem področju. Izmenjava mnen pa bo potekala takoj po tej predstavitvi. Gospod Kašman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo kratek bom. Kaj ti to temo smo že večkrat obdelali? Na plenarnem zasedanju smo glasovali o resoluciji, kot veste, in mislim, da je, glede na to, da smo še vedno v okviru prvega branja, dolžni pripraviti novo poročilo in sicer na preoblikovano različico besedila strani komisije. Komisija je pri preoblikovanju besedila upoštevala tudi določbe iz nove Lizbonske pogodbe. V naslednjih nekaj dnevih bom skušal pripraviti osnutek poročila kolikor vem, v tej fazi, po razpravah, ki že potekajo kar nekaj mesecev, in čeprav vem, da je bil dosežen dogovor v zvezi s tem, bom pripravil osnutek poročila na podlagi stališča, ki ga je parlament zauzel marca 2009. Svetoval bom tudi spravno službo, tako da tisto, kar sedaj ni več relevantno oziroma kjer veljajo nove določbe, pogodbe, ustrezno prilagodim. To je moj predlog, torej da pripravim ta osnutek poročila, potem pa bomo začeli s prvim branjem na plenarnem zasedanju in sicer potem, ko bo izpeljan celoten postopek, ko bo upravljena razprava tudi v odboru, ko bomo glasovali v odboru. Upam, da se poročevalci v senci strinjajo s tem, gospa Hautala danes sicer ne more biti z nami, ker ima druge obveznosti, ampak kolikor vem, se strinja s predlaganim načinom dela. Predvideno je bilo, da bomo imeli tudi razpravo z nacionalnimi poslanci. Nacionalni poslanci niso uspeli priti sem, vendar glede na to, da nas je čas prehitev, nič za to, da jih ni. Sedaj pa me zanima, kaj pravijo poročevalci v senci, kaj meni komisija. Komisija verjetno ne bo imela zapovedati kaj bistvenega ali povsebinskega. Hvala. You, Hvala lepa, gospod Kašman, da ste nas obvestili o razvoju dogodkov. Hvala tudi, da ste bili tako kratki. Besedo dajem predstavniku komisije, gospodu Kristensenu. Hvala, gospod predsednik. Komisija je vesela, da parlament nadaljuje s svojim delom, ki temelji na resoluciji, ki je bila sprejeta decembra, kot je rekel že gospod Kašman. Veseli smo, da je parlament ponovno vključen v to prvo branje. Upam, da ga bomo čim hitreje zaključili. Gre za staro medinstitucionalno prakso in upam, da bo to pomemben korak naprej in da bomo lahko vzpostavili ploden dialog med vsemi institucijami, tako da bomo lahko spremenili tudi uredbo, upam, da v čim krajšem času. Hvala. Predsedstvo, gospa Benito, želite besedo? Gospa Benito, želite besedo morda v imenu španskega predsedstva? Ne? Dobro, potem pa gremo naprej. Kdo se je priglasil k besedi, gospa Zomar? Hvala lepa, gospod predsednik. Ni prav enostavna tema. O tem smo se že tudi pogovarjali tudi na plenarnem zasedanju, da pa vsak ima pravico povedati svoje mnenje. Dejstvo je in poročevalec ima prav, ta tema, o tej temi se že dolgo pogovarjamo, to je ostanek še iz prejšnjega mandata in moramo nekako napredovati. Nisem se prav strinjala z resolucijo svoje politične skupine, vendar pa mislim, da moramo resnično doseči napredek. Ne sme se zgoditi, da bi še pet let vse skupaj ostalo v leru. Zato torej sem pripravljena sporočevalcem in sporočevalci v senci izmenjati mnenja in morda bi bilo dobro, če bi od strani komisije, komisija je sicer že spregovorila, vendar pa sebinsko nisem prav veliko slišala, če bi torej tudi poročevalci v senci stopili v stik s komisijo. Kaj ti? V bistvu začenjamo na novo spogajanji po Lizbonski pogodbi in morda bi lahko dobili kakšno novo informacijo. Pripravljena sem torej se potruditi, da bi to temo čim prej razrešili. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Nihče drug, kot vidim, nimate nobenih pripomb. Izjemno, gospod Kašman, uspelo vam je. Najlepša hvala. Se opravičujem vsem članicam in članom odbora, ker moram zapustiti sejo, ampak eh, spregovoril bom o nediskriminaciji in enakopravnosti takoj za ministerskim predsednikom Združenega kraljestva, tako da ga bom lahko obvestil tudi o današnji razpravi. Hvala lepa, gospe Zomr, za podane pripombe. Hvala lepa tudi za to, da se konstruktivno lotila te teme. Vedno se ne strinjava, ampak bistvo vsega je, da ob koncu pogaja sprejmemo kompromis, ki bo ustrezal vsem. Tudi gospod Dion, ki je danes z nami, je bil izjemno konstruktiven, pomagal je pri doseganju napredka na tem področju. Nimam ničesar več dodati k temu, samo dragemu prijatelju v komisiji bi rad rekel, da je nekoliko neiskreno, da parlament stisnete v kot in da smo v tem kotu zato, ker ne spoštujemo medinstitucionalnih postopkov in ne opravimo prvega branja pravočasno in v prvem branju ne dosežemo sporazum. To je bil citat, ampak naj vam povem, da smo pri 90 odstotkih primerov bili uspešni in sprejeli oziroma dosegli sporazum v prvem branju. To vrstne pripombe pa ne pripomorajo k napredku. Hvala. Hvala, gospod Kašman. Čaka nas prvo branje, mar ne? Torej, hvala še enkrat. Gospod Busutil. Hvala, gospod predsednik. Preden gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu, bi vas prosil, če bi bilo možno predstaviti deveto točko o pristopu k Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Kolegica poročevalka Kinga Gal danes ni prisotna v dvorani. Kolikor vem, morajo številni kolegi odhiteti na letališče, Zato bi vas res prosil, če bi lahko to točko preložili na eno drugo sajo odbora. Dobro, mislim, da se vsi strinjamo s tem. Bomo prestavili to točko. Dobro, potem nam ostane še ena točka. Sedmo točko smo črtali z dnevnega reda, tako da gremo kar naprej na. osmo točko, a tudi osma točka je bila omaknjena z dnevnega reda. Tako da smo zaključili. Dobro, še to točko smo torej črtali, dodano točko na dnevnem redu smo že obravnavali, osma točka je tudi črtana, deveta točka je preložena. To je vse za danes, vse je zaključeno.